Nadaljna sporočila. Skladno s, parilom, s pravilom 2.1.1 odstavek 3 je odbor za eh, ustavne zadeve predlagal nadaljno interpretacijo pravila 51. Postopki v primeru skupnih sestankov odborov. Tukaj imate tekst in če nihče temu ne nasprotuje, potem takrat, ko bomo sprejeli zapisnik tega plenarnega svedanja, bomo tudi potrdili to besedilo. Potem skladno s pravilom 2 na 1, tretji stavek, odbor za ustavne zadeve predlaga nadaljno interpretacijo pravila 1, 2, 3 oziroma 1, 2, 1, 2, 2 glede poročevalcev v senci in koordinatorjev. Tudi tukaj imate tekst in tudi tak tekst bo sprejet, če ne bo nobenih